Um, poročilo o trialogu, o ESRM uredbi in sicer eh, revizija direktive o sanaciji in reševanju bank. Eh, potekalo je pogajanje 26. septembra v sklu, eh, tudi strukturnih zapisih obravnava združen in izid prejšnjih tehničnih del ter seveda obravnava uh, zadrug. Uh, kompromisne predloge bo podala komisija, o katerih bo uh, govora na naslednjih trialogih uh, tehnične narave. Potem pa nadaljujemo po uh, dnevnem redu. Uh, 4, 5 in 6 dnevnega reda imamo točke, kot uh, je zapisano. Imamo poročevalca Karasa, koliko razumem, Prvanš Brez bo kmalo zaključila uh, svoje delo na eh, plenarnem zasedanju. Prihaja, aha, odlično, pravi trenutek, Otmar, kdo bo začel? Prvanš boš ti ali bi rada, da prej začne Otmar? Uh, eh, Epa pa sicer ima prednost, ampak po drugi strani je on gentleman. Okay. Otmar Karas, please. Eh, Najlepša hvala. Danes eh, bomo prvič spregovorili o tem, prvič se tudi pogovarjamo po govoru o stanju v Uniji, ki ga je podal gospod Juncker. In sedaj bomo govorili tudi o evropskem sistemu finančnega nadzora, ki mora postati boljši, bolj učinkovit in bolj transparenten. Izboljšati moramo tudi konvergenčnosti na tem področju. Naš skupen cilj je to, da okrepimo evropski sistem, sistem finančnega nadzora. Ta mora biti bolj transparenten. Istočasno moramo imeti bolj konvergenčni sistem nadzora v Evropski uniji nasplošno. Sedaj pa moramo poenotiti stvari, da bo ta sistem res eh, boljši boljše moramo porazdeliti naloge tukaj, glede na to, kakšne pristojnosti ima kdo. In tukaj ne sme biti več nejasnosti pri strukturi prevzemanja odgovornosti. Ne gre za to, da se stvari delijo na ali to ali ono, razmisliti moramo, kako lahko različne ravni prispevajo k temu, da dosežemo enotni cilj. Sam sem tukaj pri tem dosjeju nasledil Burkarta Balca in zato prosim vse kolege in kolegice, da tukaj dobro sodelujemo in si ne nasprotujemo. Pri teh treh svežnih komisije smo poleg 289 predlogov sprememb dobili še 1017 predlogov sprememb. Soporočevalko zato predlagava, da bi teh eh, skupaj 1306 predlogov sprememb razdelila na tri kategorije. Približno polovica teh predlogov sprememb govori o temah, ki ne zadevajo te tri predloge. Torej, gre za predloge, ki ne zadevajo kompromisa, ampak eh, druge dele predloga. To kaže na dejstvo, da imamo že dobro podlago, glede tega, naprimer, da želimo več demokratične preglednosti, boljši postopek odločanja, bolj jasen glas finančnega nadzora in to, da je potrebno okrepiti tudi postopek eh, pritožb. Druga kategorija predlogov sprememb so tisti, ki govorijo o določenih delih poročila, naprimer o delu poročila, ki govori o strateškem odboru za nadzor. Potem ti predlogi sprememb govorijo tudi, kako je z prenašanjem pristojnosti na druge ali pa druge podrobnosti, ki so omenjene v mnenju. Tretja kategorija predlogov sprememb pa so tisti predlogi sprememb, ki govorijo o različnih temah, ki še niso bile vključene v predlog našega mnenja ali pa niso bile zadostno vključene v naš predlog. Gre za različne teme, glede katerih eh, se naprimer moj predhodnik in prvanš bi res nista strinjala, poleg tega pa gre tudi popolnoma nove teme, naprimer, ko gre za teme, ki zadevajo upravljanje, potem za neposredne pristojnosti ESME ali pa upoštevanje tako imenovanih eh, faktorjev ESG. In tudi, kaj se zgodi v primeru, da ne ukrepamo. Kakšen delež lahko prispeva finančnih sredstev zasebni sektor? To so torej vprašanja, ki eh, so se zastavila in ne smemo jih kar tako zapreti v neko škatlo in na nje pozabiti. Res pa je, da gre tukaj za postopek oblikovanja odločanja in sedaj je napočil čas, da bomo mi pripravili kompromisne predloge, istočasno pa morajo vse politične skupine sodelovati pri pripravi tega mnenja in pripravi teh kompromisov. Vem, da se ne bomo mogli dogovoriti čisto posod po ampak če bo na voljo dovolj politične volje, dovolj volje do kompromisov, mislim, da lahko stopimo korak naprej. In več takšnih skupnih korakov, kot bomo naredili, bolj močni bomo v nadaljnih pogajanjih s svetom. Kaj so prioritete ELS tukaj? Okrepiti želimo dejansko delo nadzornih organov. Nacionalni nadzorni organi morajo biti seveda so vključeni v ta postopek. Poleg tega pa želimo tudi, da pri neposrednem nadzoru upoštevamo čezmejni aspekt tukaj, tudi ko gre naprimer za nadzor eh, teh sistemskih tveganj. Izboljšati želimo koordinacijo med organi, nacionalnimi organi, pri upravljanju pa želimo bolj učinkovito sprejemanje odločitev brez nepotrebne birokracije. Preprečiti želimo tudi in konflikte interesov z monetarno politiko in istočasno želimo boljše opredeljen postopek vprašanj in odgovorov. Zagotoviti želimo več transparentnosti. Poleg tega želimo tudi omejeno uporabo določenih eh, postopkov. Nekateri postopki pa se nam zdijo tudi eh, zastarani, upoštevati moramo trajnostne načine odločanja, ampak eh, ne smemo preveč ustrajati pri tej trajnosti, če to ni potrebno. Torej, to je naš pogled in kot rečeno, smo mi pripravljeni predloge sprememb umestiti v tri prej opisane kategorije. Na podlagi teh treh kategorij pa bomo potem pripravljali kompromisne predloge, glede katerih se bomo uskladili s poročevalci v senci. Poročevalce v senci ter kolege in kolege pa prosim, da bodo čim bolj aktivni že v postopku sprejetja teh kompromisov in priprave kompromisov. Hvala lepa. Sedaj pa Pervanš Brez kot vso poročevalka. Šeh koleg. Hvala, dragi kolegi. O veliko veselje mi je bilo eh, delati na tem dosjeju. Dobro sem sodelovala tudi z Burkardom Balcem. Žal mi je, da ni več moj kolega pri tem dosjeju, ampak eh, zadovoljna sem tudi z delom oziroma sodelovanjem z Utmarjem Karasom. Um, dolgo že sodelujeva in mislim, da bomo s tem dosegli skupen cilj. Ta skupni cilj nas mora spodbujati vse v pogajalski ekipi, da se potrudimo, da se bomo držali začrtane časovnice. Če temu ne bo tako, potem bomo težko naredili pregled nadzornih organov, eh, in potem se bodo začela pogajanja s svetom. Eh, moramo se prilagajati tudi urniku sveta, ampak eh, od Markara se je že eh, dobro povedal, da nas je na to spomnil tudi predsednik Juncker v svojem nagovoru o stanju Unije. Torej, da bi bilo dobro s tem zaključiti pred koncem mandata. Glede predlogov sprememb, ki so bili vloženi, naj povem, da se mi vsi zdijo zelo bogati in raznoliki. To je potrdilo tudi tiste vidike, eh, glede katerih se mogoče mi dva z Otmarjem Karasom nisva strinjala in eh, kjer je bilo treba najti skupno stališče in tudi zdaj ga bo treba. Eh, vidim tudi določene dopolnilne točke v teh predlogih sprememb sama sem skušala prispevati k temu in sicer gre za vidike oziroma kriterije eh, trajnostnega razvoja za zaščito potrošnikov. Meni se to zdi neka transverzalna eh, linija, ki zadeva vso zakonodajo na tem področju. Potem nekaj vprašanj eh, soporočevalcem Balcem nisva uspela obravnavati, ampak jih je kljub temu treba bom navedla dve točki. Najprej gre za to, da pomislimo, kako bo ESMA upoštevala to, kar je bilo izglasovano v poročilu Danute Hübner o prihodnem nadzoru eh, nadomestil. Če bo ta zakonodaja prišla do cilja, potem bi bilo to dobro oziroma bo treba to vključiti v pristojnosti ESME. Isto vprašanje se bo potem postavilo tudi eh, glede tako imenovanih trading venues. Eh, in sama sem iz tega razloga tudi vložila določeno število predlogov sprememb. Imamo pa tudi en nov element, eh, ki se je pojavil, odkar so bili vloženi predlogi sprememb. Namreč pogajalska ekipa bo morala tudi ta element upoštevati. Komisija je septembra ne ravno umaknila svojega predloga, ampak je eh, želela ta svoj predlog spremeniti. Torej, mi smo dobili besedilo, ampak zdaj je to besedilo spremenjeno na pobudo komisije, da se upoštevajo tudi potrebe po ukrepanju organov eh, na področju boja proti pranju denarja. In uh, mi bomo morali zdaj še enkrat razmisliti o tem, kako se odzvati na to. Sama kot poročevalka, v, oziroma kot soporočevalka, sem tudi v zvezi s tem vložila določene predloge sprememb. Meni se namreč zdi, da so ti organi zelo pomembni v boju proti pranju denarja. Pa še ena nova točka je bila tudi uvedena s številnimi predlogi sprememb in uh, moram reči, da me ni prepričala. Sem pa pripravljena na razpravo s kolegi o tej točki. Tako imenovani no action letter je to. To je postopek, ki obstaja v ZDA in ki omogoča zakonodajalcu, da uh, akterjem na trgu sporoči, da se zakonodaja ne izvaja. Uh, da, naprimer, pride do kakšne težave pri tolmačenju zakonodaje. Mislim, da Evropska unija nima potrebe po takšnem postopku. Evropska unija je namreč že večkrat pokazala, eh, da dobro nadzoruje svojo zakonodajo, tako na prvi kot drugi ravni, da se dobro prilagaja tudi novim okoliščinam in mislim, da ne bi smeli odpreti vrat vsem akterjem na finančnih trgih eh, in pa lobistom, torej vsi tisti, ki bi našli kakšno vrzel in bi potem to izkoristili za nespoštovanje zakonodaje. Mislim, da tega pač ne bi smeli podpreti. To je moje stališče, bomo pa še delali na pripravi kompromisnih predlogov. Bi pa um, ta trenutek rada izkoristila še eh, za to, da se vsem zahvalim potem uh, moramo razpravljati tudi o Evropskem odboru za sistemska tveganja. O tem uh, je razpravljal tudi odbor uh, Kont, tudi odbor uh, Bač. Uh, morali pa bomo razmisliti o tem, ali bo treba ta odbor razširiti, ali bo treba razširiti vlogo Evropske centralne banke, potem uh, odkot dobiti sredstva, ali bomo dali temu organu, eh, več avtonomije, eh, ko gre za monetarno eh, politiko in tako naprej. Torej o tem bo še treba razmisliti. To so torej moje pripombe, moji komentari in naj na koncu povem, da se strinjam s svojim soporočevalcem, da glede na našo ambiciozno časovnico moramo vsi delati na tem, da bomo skušali čim bolj vključiti vse različne skupine, predstavnike skupin in da bomo čim bolje sodelovali tudi v pogajalski ekipi. Uh, mislim, da si moramo vsi prizadevati za to. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala tudi obema soporočevalcema za vse delo, ki sta ga opravila do sedaj. Kar na začetku bi povedal, da teh nekaj več kot tri, eh, tisoč predlogov sprememb sam še nisem preučil. Na kratko bi povedal, kakšno je moje stališče glede dosedanjega dela. Veselim se nadaljnega dela in eh, predlaganih, dosje, eh, predlaganih kompromisov soporočevalcev. Ta dosje je izjemno pomemben. Zakaj? Prav pomankanje dobrega sodelovanja in eh, neprimerna učinkovitost nadzora je bila kriva za dejansko finančno krizo pred desetimi leti. Seveda je tukaj veliko materijala, ki ga je potrebno pregledati. Evropska komisija je sicer nadzor povišala v boju z opranje denarja. Ne vem, ali nam bo uspelo doseči zadane cilje, ampak v našem odboru si želimo eh, do konca leta najkasneje uskladiti to mnenje. Celotno mnenje je nekako opredeljeno v okviru treh področji pristojnosti nad, evropskih organov za nadzor, upravljanje in potem tretja tema financiranja. No, na koncu pa tudi odbor za sistemsko tveganje. Pri pristojnostih se mi zdi, da potrebujemo močnejšo koordinacijo na evropski ravni. ne bi bilo smiselno, da bi imeli nek organ, ki bi nadziral nadzornike. To bi bilo nesmiselno. Vseeno pa mislim, da se moramo bolje uskladiti. Potrebujemo organ, ki bo pregledal strateške nadzorne načrte evropskih nacionalnih nadzornih organov. Te načrte je potrebno primerjati in potem svetovati na podlagi najboljših praks, ki že obstajajo. Poleg tega se mi zdi jasno, da moramo vključiti tudi veliko bolj okrepljeno varstvo potrošnikov. Do sedaj ta tema ni bila dovolj obravnavana. Pa je vseeno zelo pomembna tema in to je nekaj, kar lahko našim državljanom predstavimo kot dodano vrednost Evropske unije. Prav zato je tako pomembno, da bodo evropski nadzorni organi zmožni iz trga umakniti nevarne finančne instrumente, če je to pač dokazano, da lahko ukrepajo takoj. To je gotovo dodana vrednost na evropski ravni. V nasprotju z prvanž, mislim, da so takšni no action letters zelo uspešni in pomembni. Bom dal konkreten primer ta UZIT kit bo ob koncu naslednjega leta potekel in eh, ta, to bodo nadomestili z PRIBS kit. Ampak PRIBS kit je trenutno še zelo pomankljiv, še ni v takšnem stanju, da bi bili vsi zadovoljni z njim. Zato bi bilo smiselno, da se uporabi no action letter in se na tak način podaljša UZIT kit. vsekakor eh, mislimo, mislim, da mi ne rabimo, rabimo podlešti lobistom na vsakem koraku. Tukaj jaz zaupam našim nadzornim organom. Evropski nadzorni organi, ko gre za eh, ekvivalenčne razsodbe v tretjih državah, morajo imeti nadzorni organi možnost, da pripravijo predloge Evropske komisiji, ki na koncu sprejme svoj sklep pa še nekaj glede pristojnosti. Zagotoviti moramo to, da bo, dole, da bo ta delegacija, o kateri je govora v predlogu komisije, torej da ta delegacija, pre, ta prenos eh, pooblastil, da bo to bolj obvestilo. Zakonodajni postopek moramo izboljšati predvsem na tistih mestih, kjer so do sedaj obstajale vrzeli. Govorim predvsem o stopnjah 2 in 3, namreč tam obstaja nekaj primerov, ko smo opazili, da je bilo zaradi tega moran, primorano spremeniti prvo raven. To je potrebno izboljšati. Kar pa se tiče upravljanja, pa naslednje. Zdi se mi, da je moje mnenje tukaj manjšinsko, ampak Moje mnenje in moje praktične izkušnje iz poslovnega življenja kažejo na naslednje. Potrebujemo izvršni odbor, ki bo močan, ki bo lahko hitro sprejemal jasne odločitve. Koliko članov bo imel ta odbor, je nekaj, o čemer se lahko prepiramo. Ampak potrebujemo odbor, ki bo hitro sprejemal odločitve ni dovolj, da se ta odbor sestaje, sestane trikrat na leto ali štirikrat na leto. To preprosto ni dovolj. In tukaj moramo upoštevati ta aspekt potrošnikov. Mislim, da bi morali potrošniki dobiti večjo vlogo. Vem, da je prihajalo tukaj do lobiranja, ampak eh, resno mislim, da morajo ti eh, ljudje dobiti tudi večjo renumeracijo. Mislim, da lahko dobijo sejnino 500 evrov, to jim lahko omogočimo, ne da bi se karkoli zgodilo. Ni dovolj, da se jim pokrijejo samo potni stroški. Pa še nekaj glede izvršnega odbora. Komisija je rekla, da se morajo dobiti najmanj petkrat na leto. Ampak to je veliko premalo. Po mojem mnenju bi se morali sestajati dvakrat na mesec, zraven pa še ad hoc sestanki, če je to seveda potrebno predsedujoči tega odbora pa mora imeti pristojnost, da sprejema odločitve. Pri proračunu sem jaz pripravil nekaj predlogov sprememb, ampak eh, tukaj sem lahko fleksibilen. Prosim, če zaključite. Uh, eh, um, mm, uh, eh, budget uh, ob das 35. No, torej, ali je 35 ali 65, tukaj je. Sem precej fleksibilen. No, pa še zadnja stvar, odbor za, za sistemska tveganja. Tukaj sem podal predlog in sicer odbor Ekon bi moral, biti, bi moral imeti vlogo, da lahko glasuje v odboru za sistemska tveganja. Poleg tega mora ta odbor tudi dvakrat letno poročati v našem odboru. Ja. Hvala lepa. V imenu zelenih boste govorili gospod Urtasan. Hvala. V imenu uh, gospoda Vangigla, uh, eh, poročevalca v senci, se zahvaljujem so poročevalcema glede uh, neodvisnih uh, uh, nadzornih organov in uh, uh, pregleda eh, sistema eh, finančnega nadzora. Nam se zdi to nojno. Komisija je predlagala, da se ustanovi neodvisen izvršni odbor in mi to podpiramo. 725. amadma predlaga, da se eh, ta nadomesti z neodvisnim telesom 723. predlog spremembe pa govori o popolnem črtanju tega odbora, s tem, s čimer se ne strenjamo. Glede izbire članov tega odbora, Evropski parlament naj bi imel pravico ne le oporekati eh, predlogom kandidatov, ampak tudi izvoljenim nadzornikom, eh, kot je na, eh, rečeno v 736. predlogu spremembe, eh, zato da ne bi imeli preveč kompliciranih struktur. Kar se tiče zaščite potrošnikov, eh, se tukaj zauzemamo, da bi največ sredstev šlo ravno v ta namen. Ključni premik je večja zastopanost skupin deležnikov, ki so nedovolj zastopani in tudi nedovolj nagrajeni. V skladu z 667 in 665 predlogom spremembe bomo to upoštevali in kar se tiče boja proti pranju denarja, treba je mandat SRB-ja tukaj razširiti in omogočiti boljšo finančni nadzor. Eh, ko gre za nadzor nasploh, eh, podpiramo prizadevanja gospe Beres pri nadzoru na evropski ravni nad eh, finančnimi storitvami v tretjih državah z pomočjo finančne arbitraže. Še posebej to v luči Brexita in predlagamo amadmaje kot 900. 30. amandmaj in drugi, kjer predlagamo okrepitev na evropski ravni. In eh, glede pregleda ESRB-ja predlagamo večjo eh, preglednost eh, tega sistema in pregled z strani Evropske centralne banke in um, enako vsi prizadevamo, da uh, bo postopal tudi eh, direktor in da bo tukaj zagotavljena neodvisnost. SRP je imel eh, koristi od eh, dosedanjega prispevka ECB, čeprav obstaja možnost do konflikta interesov, kar bi eh, postavilo pod vprašaj eh, makroprudentno politiko Evropske unije in zahvaljujem se obima poročevalcema. Um, Hvala lepa. Skupina GUE ne bo nihče govoril. EFDD, ENF, Barbara Kapl, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvalila bi se obema soporočevalcema. Gre namreč za izjemno zapleteno temo, ki pa je izjemno pomembna, kar smo mnogi omenili danes strinjam se s tem, da resnično potrebujemo boljši nadzor in pregled te uredbe. Pomankljivo sodelovanje med državami članicami je vsekakor pripomoglo k temu, da je kriza v takšni meri prizadela Evropo. Prav zato je tako pomembno, da okrepimo finančni nadzor v Evropi, kot je to povedal Otmar Karas, Poleg tega pa moramo tudi izboljšati konvergenčnost med eh, pravom na tem področju. Podpiram to, da se uh, izbriše neposredni nadzor ESME nad skladi, namreč na tak način ne vidimo nobenih prednosti za vlagatelje v te finančne instrumente, poleg tega tudi ni nobenih eh, dokazov, da bi bilo to potrebno. Ta korak bi lahko ogrozil konkurenčnost Evropske unije. In prav zato resnično podpiram, da se to črta, kot je predlagano v predlogu. Kar se tiče pristojnosti evropskih nadzornih organov, strinjam se tukaj, da se tukaj eh, izbriše te, ta ex ante stališča glede delegacij in tako naprej. Torej, celotni člen 31a je po mojem mnenju lahko izbrisan seveda pa lahko podprem tudi predlog, ki je sedaj zapisan v trenutnem predlogu. Poleg tega, ko gre za nadzor ESME in tudi glede določenih drugih delegiranih pristojnosti, ki jih ESMA ima, da torej ESMA lahko pošilja priporočila Evropskim nadzornim organom na nacionalni ravni, to se mi zdi smiselno. Smernice IMF tukaj eh, se nanašajo na jasna pravila glede skladu. Pravila za dobro sodelovanje so dobro opredeljena, tako da tukaj ne potrebujemo dodatnega besedila. Kritični smo glede vloge ESME, glede nacionalnih nadzornih organov in njihovih odločitev. Namreč nacionalni nadzorni organi bi morali sami odločati o tem, po mojem mnenju, in upam, da bomo to lahko vključili v predlog evropski nadzorni organi ne smejo imeti možnosti neposredno zaprositi za podatke določena podjetja, ki jih nadzirajo, to morajo storiti nacionalni nadzorni organi. Poleg tega se strinjam s tem, da potrebujemo bolj jasen, bolj javni nadzor glede postopkov o vprašanjih in odgovorih. Tukaj gre za bolj praktičen način upravljanja. Verjetno bo potrebno pojasniti tudi, tudi kako je z tem novim členom 116 odstavka 2 in 3, ko gre za interesne skupine, pri sestavi odbora deležnikov pa mi predlagamo, da se vzpostavi tehnični odbor, zato da se tehnična razprava loči od politične razprave. Veselim se dobrega sodelovanja z obema soporočevalcema in drugimi poročevalci v senci. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na postopek. Pritegnite pozornost. Nina Gil, izvolite. Hvala lepa. Če smem, bi rekla, da imam tukaj prave pomisleke glede predloga poročevalcev in se želim razjasnitve glede predloganega mandata 8 let za uh, predsednika. Uh, namreč eh, veliko uh, primernih kandidatov, se verjetno ne bi želelo zavezati za osemletni mandat. Zakaj eh, so se odločili za to namesto standardnega štirletnega mandata, ki se lahko obnavlja? In drugič, čeprav smo se ukvarjali z vprašanjem nadzora eh, med EBA in uh, drugim organi uh, v skladu z 38. členom. Dejansko tega ne podpiram. Trenutno oziroma delo trenutne delegacije so se je dobro uh, potekalo in uh, tudi uh, odnosi z SMU, ampak. Uh, Obstaja še vedno precejšna zmeda in zato bi si želeli um, če osvetlite pot, kako naprej. Eh, Prvonš predlaga, da bi boj proti denarju to vse skupaj vključili. O tem smo imeli posebno zasedanje v odboru za davke in res je pomembno, da ima e SRB tukaj vendarle neko vlogo, ko gre za pranje denarja. Na to sem mislila. Hvala. Thank you. Um, others? Hvala lepa. So, rapporteurs. Torej, hvala poročevalca. Kdo bi želel začeti odgovarjati na vprašanja? Bi še kdo želel govoriti? No, potem pa vam dajem besedo. Thank you. Hvala, um, gospod eh, predsednik. Zamujam, ker sem bila na plenarnem zasedanju. Hvala tudi kolegom za neverjetno količino predlogov sprememb, ki so jih uložili in želela bi jih nekatere izpostaviti. Glede eh, reguliranega benchmarka po eh, financiranju finaliziranju besedila smo ugotovili, da tukaj ni dovolj jasnosti, ko gre za uredbe, uh, uh, ure, regulirane benchmarke, ker ima lahko tudi vpliv na benchmarke, ki jih tretje države uh, poročajo Evropski uniji. Uh, predlagamo, da se jih lahko uporabi v Evropski uniji, da to ne bo eh, skalilo po nepotrebnem trga in, ne bo, eh, eh, in da seveda se mora zagotoviti ustrezna finančna stabilnost. Druga zadeva glede kritičnih benchmarkov, kot so Euribor in Juna, tukaj pozdravljam delo, ki ga je opravila delovna skupina z kar je stvegan in uh, eh, zauzemajo se torej za uh, boljšo, uh, eh, boljš zanesljiv uh, sistem um, tehtanja tvegan. Um, za junijo je treba uporabiti daljši prehodne obdobje raz, za dva, podaljšanje tega za dve uh, leti pomeni najmanjše motnje na trgu in zmanjšuje tveganja za finančni sistem. Zaradi tega vas pozivam, da te predloge spremem poključite v kompromisne rešitve in da zaključite vsaj ta del uh, revizije ESE v najkrajšem možnem času. Toliko z moje strani. Um... Najlepša hvala. Komisija si želi besedo, ali prav razumem? Ja, potem vam jo dajem, izvolite. Thank you very much. Najlepše hvala, gospod predsednik. Prihajam iz Evropske komisije. Hvala najlepše za to, eh, da je Evropski parlament eh, podal toliko podpore, ki jo res potrebujemo. In hvala za vse predloge, ki ste jih podali še vedno pregledujemo vaše predloge sprememb iz današnje razprave, bi rada izpostavila tri vprašanja, ki so jih omenjali poslanke in poslanci danes. Ena je za uh, boj proti pranju denarja. Ta predlog smo podali pred nekaj tedni, ker smo pripričani, da je to zelo pomembno področje, kjer je nekaj treba narediti. Kot beremo v časopisju, je vedno več dokazov, da je nekaj treba narediti in treba je tukaj hitro ukrepati. Popolnoma smiselno je, da to naredimo skupaj, ko uh, pregledujemo uh, evropski sistem uh, finančnega nadzora. In da to povežemo z temi predlogi. To so spremembe, ki eh, se dodajajo osnovnim predlogom spremembe in se povezujejo z predlogi eh, prednostnih eh, nalog nadzornih organov in njihovih pristojnosti. Torej, to gre z roko v roki, po našem mnenju. Potem pa glede potrošniške Um, zaščite potrošnikov. Tukaj se popolnoma strinjamo. Nekateri predlogi so bili glede uh, pristojnosti pri intervencijah pri posameznih produktih uh, za strani uh, ESME. Torej ESMA že ima nekatere take ukrepe intervencijske. Dodajo se predlogi za nove. In tretja točka oziroma um, sam eh, predlog, o katerem govorite, to je no action letter, verjetno dopis o, o ustavitvi postopka. Uh, to je zanimiv predlog, ki ga je težko izvesti z pravnega vidika. Uh, imamo posvetovanja z našo pravno službo in lahko vam že sedaj povem, da tega ne moremo narediti kar tako na široko. V osnovnih ustanovitvenih uredbah obstajajo določene um, določbe v sektorski zakonodaji in nadzorni organi imajo že možnost, začeti eh, revizijo na drugi ravni, če so priča nekemu razvoju na trgu, ki, zaradi katerega mislijo, da je to potrebno, da bi to eh, določili eh, nekaj, kot neko odkrpočes določbo v ustanovitvenih uredbah, to je pa zakonsko oziroma zakonodajno zelo težko. Hvala. Najlepša hvala dobro, predno dam besedo nazaj poročevalcema ali so poročevalcema. Ja, obstaja ta amadma uh, odbora, uh, člana našega odbora, ki je istočasno eh, član uh, upravljalskega odbora. Tukaj ja kaj se zgodi uh, v takem primeru, to mi daje priložnost, da spregovorim o tem predlogu zelenih gospoda Balza o Evropskem um, odboru za sistemska tveganja, uh, k previdnosti pozivam, ko uh, premikamo to, ta balans, to ravnotežje, kjer je v tem hipu uh, ta odbor pod um, nadzorom ali nekako podprt za strani Evropske centralne banke. Seveda gre tukaj za uh, eh, upravljalski odbor in za nek splošen odbor, kako uh, bomo iz, koga bomo, oziroma ko bomo izbirali predsednika tega odbora, tukaj se bo, tu bo prihajalo do nekih sprememb. Uh, teže in ECB eh, e potem ne bo več tukaj eh, glavna, če tako rečem. In tukaj je vprašanje, če si res želimo dodatnih komplikacij v našem precej eh, kompliciranem sistemu že sedaj na tem področju. Sedaj pa pozivam poročevalca, da podajo zaključne pripombe, kdo bo začel, Otmar, izvoli. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, za te zaključne besede. Hvala pa tudi kolegom in kolegicam za njihove komentarje. Na to, da obstajajo razlike med mnenji, ampak vsa ta mnenja so konstruktivna. Kolegi niso samo komentirali, da nasprotujejo temu ali onemu, ampak so glasno razmišljali o tem, kakšne so posledice oziroma možne posledice tega, kar si želimo in kaj želimo doseči. Sedaj pa moramo povezati te različne predloge, razmisliti moramo o tem, kakšne so povezave med nacionalno ravnjo, med eh, evropsko ravnjo, med nacionalnimi nadzornimi organi in evropskimi organi in o tem bomo mi res razmislili. Dva predloga bi pokomentiral. Najprej teh 8 let mandata, trenutno imamo mandat 5 plus 5. Moje mnenje je naslednje: vedno, ko pride do podaljšanja mandata, imam občutek, da je neodvisnost v prvem obdobju bolje zagotovljena kot potem v drugem obdobju. In prav zaradi tega smo se odločili, da bi tukaj predlagali podaljšanje mandata po eni strani, po drugi strani pa to, da imamo samo en mandat, ki se ne podaljšuje. Na tak način zagotovimo višjo neodvisnost in sicer tudi boljši, bolj kakovosten in bolj resni nadzor. Pa še druga, drugi komentar. Komisija je podala dodatne predloge glede boja proti um, pranju denarja, poleg že obstoječih nalog, ki jih eh, nadzorni organi opravljajo. Hvala za te predloge. V prvem predlogu tega ni bilo, te dodatne naloge smo sedaj naknadno dobili. In koordinatorji bodo to obravnavali ta teden ali naslednji teden. Razpravljali bomo o tem, kakšno vlogo bo prevzel odbor Libe ampak eh, po našem mnenju bo vodilni odbor ostal ikon. Seveda moramo o vprašanju skupaj razpravljati, postopkovno gledano pa moreta to biti dva ločena postopka, dve ločeni mnenji. Je pa to seveda povezano in zato razmišljamo o tem, da bi soporočevalca prevzela tudi ta naslednji dosje. Slišimo pa nekaj komentarjev glede tega, da bi to morda drugače urejali in o tem bomo seveda razmislili. Smiselno bi bilo, da to upoštevamo pri naših razpravah, namreč naš cilj je, da bi vse dosjeje zaključili kar se da hitro. Soporočevalko bomo izkoristila vse priložnosti, da spregovoriva o nadaljnih načinih postopanja. 9. oktober pa je predviden naslednji sestanek s poročevalci v Senci. Hvala. Hvala, prvaš brez. No, hvala vsem. Sama sem prebrala že skoraj vse predloge sprememb in uh, iz predlogov sprememb in iz današnjih prispevkov smo videli, da obstajajo določene težavne točke, ampak uh, da si vsi prizadevamo uh, priti do nekega skupnega zaključka. O eni točki pa nismo govorili, čeprav je zelo pomembna. In sicer prispevek Evropskega parlamenta eh, k um, tej pobudi soporočevalcev glede celotnega sistema uh, smernic in priporočil ter odgovorov in vprašanj. Komisija v tem ni podala predloga, ampak parlament pa ima veliko izkušenj in uh, ima tudi veliko uh, stvari, ki jih lahko predlaga. Potem smo govorili o ravnovesju v zvezi s tretjimi državami. Z Burkardom Balcem sva o tem že razpravljala. Mm pripravila smo prvi predlog, eh, ki prinaša določeno ravnovesje, eh, s katerim bi morali obravnavati to vprašanje. Kar pa se eh, ostalega tiče, pa naj povem, da predlog komisije povezuje agencije z delom pri ocenah in to je tudi zelo pomembno. Zato pozdravljam tudi določene predloge sprememb, ki še krepijo to povezavo. Predlog komisije je v določenih vidikih mogoče bil pretiran, ampak eh, to, da mora priti do nekega obvestila in da je treba podati informacije o določenih delegacijah, tudi z geografskega vidika, mislim, da pa to uh, mora biti zagotovljeno. Potem pravice potrošnikov. Eh, ti predlogi sprememb se mi zdijo zelo pomembni. Nekaj sem jih vložila tudi sama. Eh, in sicer se mi zdi eh, pomembna možnost, da se prekine trgovanje s produkti, ki so lahko nevarni. Torej, da se to ustavi. In še nekaj naj povem z institucionalnega vidika, torej z vidika Evropskega parlamenta vidimo, da obstaja tendenca, ne da iščemo neko novo e, znanje, nove izkušnje, ampak da krepimo to, kar že imamo. Ampak eh, pri tem mogoče parlamentu ne gre najbolje. Tukaj bi morali um, bolje izkoristiti znanje, ki ga že imamo in pridobiti tudi um, eh, nadaljne izkušnje in informacije. Potem še nekaj o produktih. Eh, tega nisem omenila na začetku, ampak bi pa povedala zdaj eh, tisto, kar sva se že dogovorila z eh, Burkardom Balcem. Določene produkte bo treba proučiti in jih tudi umakniti. No, kar pa se tiče prospektusa, mislim, da um, imamo tukaj dobro osnovo. Uh, predlagani so bili tudi določeni pragovi oziroma benchmarki. Mislim, da ne bi smeli ponovno odpirati zakonodaje v benchmarkih, ampak eh, moramo pa to uskladiti z zakonodajo eh, na področju nadzora. Veselim se že nadaljnega dela in upam, da bomo lahko v odboru glasovali že pred koncem tega leta tako da bomo potem začeli s pogajanji s svetom, eh, za katerega pa tudi upam, da bo pospešil svoje delo na tem področju. I... Najlepša hvala. Ja, tudi jaz upam, da bo potekalo tako. Zaenkrat imamo glasovanje v Ekonu še vedno napovedano 5. novembra. Zdi se mi, da je to sicer preveč ambiciozno ampak poročevalca bosta sama povedala, kdaj naj posodobimo ta koledar. Naš cilj je, da zaključimo ta dosje čim prej, namreč eh, omogočiti moramo, da bi začeli še s pogajanji v trialogu. Tudi svet pozivamo k temu, da bi z enako odločnostjo se lotili teh dosjejev. Hvala lepa vsem. Nadaljujemo z naslednjo točko, letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Poročevalka je Barbara Kapel. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Evropska centralna banka opravlja veliko različnih delnih, v portfelj je ogromen in eh, težko je z 2400 besedami pripraviti takšno poročilo. Moj prvi osnutek je bil veliko širši in zato je težko sedaj še vnesti kakšne predloge sprememb. Poročevalce v senci prosim, da to upoštevajo. Mislim, da lahko delo Evropske centralne banke najbolje opišemo, če tukaj. Eh, čim, bolje, eh, čim bolj podrobno pripravimo mnenje. Zahvaljujem se predstavnikom ECB, namreč eh, obiskala sem njihovo inštitucijo v Luksemburgu in si ogledala vse stvari. Danes je z nami tudi eden izmed njihovih predstavnikov. In predsedujočega sprašujem, ali lahko po meni in poročevalcih v senci dobi besedo tudi predstavnik ECB. oziroma Evropske investicijske banke. Trenutno imamo 60-letno obletnico EIB, eh, e ta eh, poteka letos in eh, v svojem poročilu sem navedla nekaj številk glede delovanja EIB v teh 60 letih. V tem času so investirali 1,1 bilijona evrov. 11800 projektov pa je bilo izvedenih v kar 160 državah. Evropska investicijska banka je v teh 60 letih postala največji vsestranski posojilo dajalec in posojilo jemalec. To je vsekakor eh, zavidanje vredno. Eno poglavje v poročilu pa je namenjeno tudi EFSI-ju. od eh, ustanovitve EFSI-ja je eh, bilo sprejetih in izvedenih 898 projektov in eh, uporabljenih 350 milijard evrov. Veseli me, da smo EFSI podaljšali do leta 2020. Kar 335 milijard evrov naložb smo spodbudili z EFSI-jem. Tisti, ki so bili skeptični na začetku, so sedaj videli, da je to res dober sklad. Glede na strukturo EIB in glede na diversifikacijo njihovih naložb, smo se odločili za naslednja poglavja: inovacije, okolje, MSP. -ji. To so namreč zelo pomembne teme, Vprašanje MSP-jev je izjemno pomembno za EIB, v Evropi je to še posebej ključno, ko gre za torej, ta posojila za MSP-je. Še posebej smo se osredotočili tudi na Evropsko pobudo za odpornost, temu smo namenili lastno poglavje. Že dve leti sedaj posebej, posebno pozornost eh, dajemo tej pobudi, naprimer tudi zato, da se na tak način odpravlja razloge za migracije. 26 projektov je bilo tukaj odobrenih, 2,8 milijarde evrov je bilo izdanih in veliko MSP-jev je na tak način pridobilo sredstva, kar 100 tisoč delovnih mest pa je bilo ohranjenih zaradi te pobude za gospodarsko odpornost. Ta je izjemno pomembna za države v razvoju in tranzitne države, omogoča nova delovna mesta, gradi infrastrukturo, uspodbuja lokalno prebivalstvo in tudi imigrante. Poleg tega imamo ločeno poglavje tudi za Brexit, namreč eh, Združeno kraljestvo prispeva 16,1 odstotka sredstev EIB, to je 39,2 eh, milijarde evrov. In tukaj imamo visoka sredstva, dogovor pa mora biti tudi glede tega, kako se bodo ta eh, sredstva potem vračala, bo, kakšen bo tukaj dogovor z EIB. Upoštevati pa bo potrebno tudi situacijo zaposlenih, ki prihajajo iz Združenega kraljestva. Še posebej pomembni se mi zdijo tudi uh, se mi zdijo tudi naložbe v zeleno politiko, naprimer te zelene obveznice. Tukaj imamo projekte, ki imajo res učinek za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev in te projekte želimo podpreti. Namreč EIB eh, e je največji, največja inštitucija, ki sprejema te zelene obveznice. V letu 2017 je IBI e podprla tudi 100 projektov, eh, ki pomagajo pri zaščiti okolja. To je bilo kar 2,7 milijarde evra. In eh, na tak način torej moramo upoštevati posojilno zmogljivost EIB-a, tudi kar se tiče, za, kar se tiče naložb v povezavi z novo strategijo Evropske unije za Afriko mora biti pomembna vloga EIB-ja, predvsem kar se tiče surovin in zaščite surovin v Afriki. Še eno poglavje, ki bi ga rada dodala, pa je skladnost z davčno politiko. EIB je že v januarju letos tukaj eh, začela z začetnimi ukrepi glede boja proti pranju denarja in sprejemanju največjih standardov za boj zopr utajo davkov, goljufije davkov in izogibanje davkov. Veliko lahko še storijo, ampak mislim, da so storili že veliko. Veselim se dobrega sodelovanja z poročevalci v senci in pripričana sem, da lahko dosežemo dobre kompromise. Hvala za EPP skupino, Werner Lang. Hvala lepa, vendar lagam, da bi besedo imenu ILS. E Najlepša hvala, hvala poročevalki. Navedla je vse številke o dejavnostih EIB. Osnutek poročila je po mojem mnenju zelo do, dober. In že dalj časa govorimo o tem, kako, so, kako, kako pomembna so poročila na lastno pobudo pri 60-letnici EIB pripravljamo poročilo in če se tukaj omejujemo na 1200 besed, se v bistvu norčujemo sami iz sebe. Mislim, da moramo to res, eh, res imeti to možnost, da se razširi. Ampak ta, to pravilo velja že deset let, tako da tega verjetno ne bomo spremenili sedaj. Imam pa nekaj komentarjev. EIB je v zadnjih letih dobila veliko povišanje kapitala. Gre za edini mednarodni finančni institut, ki, eh, pri katerem je delni solastnik Evropske unije in države članice in se tudi drži različnih evropskih pravil. Naprimer tega, da mora biti vsaj 25 odstotkov naložb namenjenih boju zoper podnebne spremembe. EIB poleg tega igra tudi pomembno vlogo pri zunanjih dejavnostih Evropske unije in razvojni politiki Evropske unije. Gospa Kapel je že izpostavila dejavnosti EIB v tem povezavi. Smiselno bi bilo, da se ta dejavnost ohrani tudi v prihodnosti, še posebej, če EIB primerjamo z nacionalnimi eh, bankami za razvoj ali pa tudi z mednarodnim razvojnim skladom, azijskim razvojnim skladom, tukaj vidimo, da EIB deluje veliko bolje. Prav zato mislim, da moramo EIB tudi v prihodnosti podpreti. EIB mora ohraniti to dobro, uravnoves, eh, to dobro ravnotežje med sofinanciranjem in sodelovanjem. Razumemo, da EIB e je v neki meri konkurenčna drugim bankam, ampak ta konkurenčnost mora biti pravična. Gospa Kapel je tukaj zelo dobro izpostavila, da mora EIB e prevzeti tudi aktivno vlogo, ko gre za boj proti utaji davkov in izogibanju davkov. Tukaj od njih pričakujemo visoke standarde. Pri velikih mednarodnih projektih lahko pride do visokih pritiskov in eh, EIB se mora tukaj res obraniti teh pritiskov. Skupaj z drugimi poročevalci v senci ter seveda skupaj z gospo Kapel želim pripraviti dobro poročilo, ki bo gledalo v prihodnost. Hvala. Uh, Hvala lepa uh, za Alde, gospa Virnik. Ali lahko še nekaj dodam? Ja, vprašati sem želel zakaj kolegi iz SND vedno gredo iz eh, naše dvorane, takrat, ko je gospa Kapel poročevalka. Kakšen je to odnos, kakšno je to spoštovanje do kolegov? Ja, to pa morate vprašati SND, mislim, da je eden izmed kolegov tukaj. Ja, se ste vi tudi iz SND, predsed, gospod predsednik? Vidim, kdo je zapustil dvorano in to se ni zgodilo prvič. To je strategija in to ni primeren odnos, gre za strokovno vprašanje. Mislim, da je trenutno tukaj več kolegov iz SND kot pa iz ELS, tako da lahko vprašam tudi vas, zakaj so kolegi šli ven iz eh, dvorane. Ja, ampak eh, sedaj je na vrsti SND, da spregovori, gospod predsednik, ne norčujte se iz tega. Ja, ne, ampak v dvorani so sedaj trije poslanci iz SND. Morda je vaše vprašanje sicer dobro, ampak trenutno ni bila najboljša priložnost, da ga zastavite, tako da bomo to opustili. Hvala lepa. V imenu eh, kolegice bi se zahvalila gospe Kapel za ta dober osnutek poročila. Vidimo nekaj možnosti za izboljšavo poročila. V nasprotju z drugimi bankami je EIB v 100-stotni lasti Evropske unije. Prav zato mora biti tudi pod 100-procentnim nadzorom nad porabo tega denarja. Vloga EIB pri financiranju razvojnih politik mora biti bolj izpostavljena. Poleg tega bi morala EIB tudi bolj podpreti upravne zmogljivosti držav članic. Učinkovitost javnih uprav je namreč ključnega pomena za naše gospodarstvo, pa tudi za naše državljane. EIB se mora resnično potruditi in eh, bolje sporočati svoje dejavnosti širši javnosti. Razmisliti pa moramo tudi o priložnostih, da bi bili državljani bolj udeleženi v te postopke, tako da bi imeli večjo vlogo pri financiranju EIB in pri izbiri njihovih projektov. Na tak način lahko Evropsko unijo približamo našim državljanom. Pomembno si je zapomniti tudi to, da obstaja tukaj zapleten sistem ekonomskega upravljanja, ampak mi bi ga morali bolje izkoristiti potrebujemo višjo stopnjo konsistentnosti pri izbiri projektov. To mora biti bolj usklajeno z postopkom za makrogospodarsko neenakost oziroma enakost in tudi bolj usklajeno z priporočili za posamezne, posamezne države. Evropska unija mora eh, te projekte bolj prilagoditi lokalnim skupnostim. Poleg tega moramo razmisliti o bolj primernem okviru za nadzor nad EIB. Različni eh, predstavniki nacionalnih nadzornih organov, evropskih nadzornih organov in zunanjih eh, strokovnjakov bi moral nadzirati EIB. Hvala. Najlepša hvala. Dimitrios, ali boš eh, prevzel besedo? Izvoli. No, Za GUE Dimitrios Papadimulis. Najlepša hvala, predsedujoči. Opravičujem se, ampak eh, res sem tekel z plenarnega zasedanja na ta sestanek. Oziroma bil sem na sestanku konference predsednikov. Zahvaljujem se poročevalki pri tem dosjeju. Po mojem mnenju je pristop Evropskega parlamenta do EIB e premalo ambiciozen in to bi moralo biti tudi zapisano v poročilu. Ogledati si moramo predloge, ki smo jih eh, prejeli v zadnjih letih. Seveda potrebujemo v Evropi več naložb naše regije, pa tudi države članice v Evropski uniji potrebujejo več naložb. Namreč v določenih regijah se naložbe nižajo, pojavljajo pa se tudi vrzeli. Potrebujemo več naložb v inovacije, krožno gospodarstvo, trajnostno rast in okoljske projekte. EIB ima pri tem kritično vlogo. Guje bo tukaj pripravila kar nekaj eh, predlogov sprememb k temu poročilu. Veliko veselje pa mi bo sodelovati z poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Vsekakor bomo skupaj poskušali še izboljšati to že tako dobro poročilo. Hvala. Hvala. Kar se ni k besedi prijavil nihče drug, eh, bi dal besedo. Eh, predstavniku EIB. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil gospe Kapel in vsem eh, članom in članicam, ki so bili udeleženi pri delu na tem poročilu. Naj povem, da je eh, banka šla skozi nekaj let preoblikovanja, vendar pa nismo še pri koncu. In strinjam se z gospodom Papadimulisom, ki je rekel, da potrebujemo več naložb v Evropi. Mm, če si ogledamo podatke, vidimo, da imamo še vedno za 10 odstotkov nižje naložbe letos v Evropi, kot smo jih imeli leta 2007. Na številnih področjih, naprimer pri digitalnem prehodu, pri financiranju MSP-jev, eh, torej na teh področjih je pred EIB še veliko dela. EIB je sodelovala pri EFSI-ju. Um, hvaležni smo komisiji za partnerstvo, ki smo ga imeli na tem področju. Rad pa bi povedal še naslednje. Pred nami je tudi veliko izzivov, eden od njih je Brexit in treba bo zagotoviti nadomestilo za kapital, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Ta postopek še ni končan, ta proces še poteka, um, veliko podpore smo deležni strani različnih akterjev, ampak kot sem rekel, proces eh, se mora še zaključiti in videli bomo, kako se bo to zgodilo. To je pomembno tudi za trge in pa za eh, dobro delujoč sistem financiranja EIB. Potem eh, potekajo tudi pogajanja o večletnem finančnem okviru, tudi to je velik izziv. Upam, da bo parlament še naprej pripravljen podpirati stališče, da so strukture in upravljanje, ki so delovali v primeru EFSI-ja, eh, bile dobre in da bo treba z njimi nadaljevati. Eh, gospa Virnik je omenila tudi našo vlogo pri razvojni politiki. Mislim, da je tukaj pred nami še posebej težaven izziv, kajti mi kot Evropska banka imamo dožnost, ki izhaja tudi iz pogodb, da prispevamo k razvojnim politikam Evropske unije, ampak to ni ravno um, stališče, ki bi uh, ga zelo podpirali trenutni predlogi, ki so na mizi. Upam, da bomo s komisijo in so zakonodajalci kmalo prišli do dobrega predloga na tem področju. Mislim, da ne smemo spodkopavati um, zadev, ki dobro delujejo in tukaj imamo tudi uh, zunani posojili mandat pri EIB. Uh, pomagati moramo državama KP. In to si zasluži tudi pozornost eh, vašega parlamenta. Upam, da bomo lahko računali na vašo podporo. Mislim, da če nekaj že dobro deluje v Evropski uniji, moramo to zaščititi. Še dve točki bi omenil. Vsekakor smo zelo predani uh, lokalnim projektom, to delamo v partnerstvu z regijami in mesti sodelujemo tudi z uh, lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi institucijami, bankami in tako naprej. Uh, imamo um, uh, posredniška posojila in potem imamo tudi produkte, ki so povezani s strukturnimi skladi. Ne bom preveč na dolgo govoril o tem, rad bi povedal samo, da po zaslugi sprememb uh, ki smo jih izvedli v zvezi s finančnim upravljanjem. Um, tudi to uh, se je po zaslugi vaše podpore hitro zgodilo. Torej, um, bili smo sposobni dokazati, da lahko finančnim instrumentom zagotovimo tudi ustrezne strukturne sklade oziroma jih povežemo s strukturnimi skladi. Mislim, da to moramo povdariti. Ni eh, nam pa najbolj uspelo na področju komunikacije, ne vem, kako bomo presegli ta problem, ampak. Eh, treba je priznati eh, dejstva in naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da to spremenimo. Gospod predsednik, še nekaj eh, bi povedal, namreč, da bom eh, z veseljem odgovoril tudi na vsa zastavljena vprašanja. Zdaj pa poročevalka. Hvala lepa. Ja, 6000 znakov res ni dovolj za poročilo o Evropski investicijski banki. Veseli me, da se tudi drugi s tem strinjajo. Vsi ti komentarji, ki so jih kolegi podali, je potrebno upoštevati in to bo samo še povečalo in podaljšalo poročilo. Že od začetka sem vedela, da je veliko aspektov, ki jih moramo vključiti v poročilo, ampak to žal ni bilo mogoče, ker je število znakov tako omejeno. V okviru sestankov s poročevalci v senci bomo to nekako povzeli in ta mnenja z veseljem vključili v besedilo. Zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo, to sta dve izjemno pomembni temi, ki jih je potrebno vključiti določene aspekte žal nisem mogla vključiti v besedilo, ampak eh, upam, da bi lahko to še spremenila. Gre za teme, ki ne smejo ostati samo mrtva črka na papirju, ampak se morajo dejansko začeti uresničevati. Še posebej, ko gre za projekte v državah v razvoju, je ključno, da te države dejansko dobijo podporo. Podpreti moramo projekte, ki eh, so dejansko učinkoviti to je priložnost ne samo za te države, ampak pomembna priložnost tudi za evropsko gospodarstvo. Namreč okrepiti moramo afriško celino v okviru naše strategije za Afriko. Mislim, da lahko zberemo torej veliko dobrih predlogov in pripravimo poročila, ki bo potem zadostilo širokim mnenjem, ki so, ki so predstavljena tukaj in tudi širokemu naboru aktivnosti EIB. Kalendar. Hvala. Zdaj pa časovnica. 11. oktober rok za vlaganje predlogov sprememb, potem obravnavali jih bomo 12. novembra, glasovali v Ekonu 19. novembra. Zdaj pa gremo naprej. Naslednja točka je poročilo gospe Ivane Maletič oziroma osnutek mnenja je to o skupnih določbah o evropskih strukturnih skladih. Izvolite, gospa Maletič. Hvala. Cilj uredbe o skupnih določbah je, da se ustvari skupen sistem ponostavljenih in okrepljenih pravil za sedem različnih evropskih skladov. S tem se zmanjša administrativno breme za upravičence in pa organe in eh, s tem se zagotovi tudi eh, dobro doseganje ciljev. Makroekonomsko upogojevanje se tukaj predlaga. In eh, to je zelo pomembno za naš odbor. To upogojevanje pa ostaje zelo podobno temu, ki smo ga že imeli v trenutnem finančnem obdobju. Torej, usklajevanje teh programov z evropskimi prioritetami, in pa višanje učinkovitosti teh programov ter vzpostavljanje boljše povezave z evropskim semestrom. Vse to bi eh, morali biti ključni cilji te uredbe. Vendar pa moramo upoštevati tudi naslednje. V naslednjem obdobju bomo uvedli nove programe za podporo reformam eh, in reformam tukaj pa šlo za nadaljevanje pilotnega RSP-ja. Cilj pa je, da se začnejo izvajati priporočila po državah članicah in da se vse skupaj poveže z evropskim semestrom. Imamo tudi predviden proračun 25 milijard za RSP, torej program za podporo reformam. Potem imamo tudi um, kohezijska sredstva, ki pa so se za novo obdobje znižala. In sama mislim, da bi morali eh, kohezijsko vojnico uporabiti samo za reforme. Če bodo vsi skladi eh, absorbirani eh, v okviru programa za podporo reformam. Potem imamo kohezijske države, če bodo te morale paralelno uporabljati oba instrumenta, ne bodo imele dovolj kapacitet da uporabi oba. Zato jih moramo najprej spodbujati k uporabi sredstev uh, iz programa za podporo reformam. Seveda pa ne moramo pričakovati, da bodo izvedle strukturne reforme brez uh, enake stopne financiranja kot v trenutnem obdobju. Uh, torej, mi vsi bi si želeli višjo rast, nova delovna mesta, izboljšanje življenjskih standardov in tako naprej. Uh, ampak treba poskrbeti za to. Eh, zdravo gospodarsko upravljanje je pomembno in eh, svet in komisija se zaenkrat lahko odločata brez jasnega stališča Evropskega parlamenta. Nas samo obveščata o ukrepih, ki so bili sprejeti. Mislim, da bi to morali spremeniti. Predlog za. Uh, začasno ustavitev obveznosti ali pa predlog za odpravo take ustavitve, to bi moral najprej obravnavati parlament, potem pa svet mora to sprejeti v soglasju s parlamentom. In zato pozdravljam tudi uvedbo odstopne klauzule, ki komisijo omogoča, da eh, svetu priporoči odložitev v primeru izjemnih ekonomskih okoliščin ali na podlagi utemeljene prošnje zadevne države članice vedno bi morali skrbeti za to, da ne bomo povzročali več škode kot koristi z ukrepi, ki jih izvajamo. Hvala. Hvala. Andreja Kocolino v imenu socialistov in demokratov. Sino, comprendo, ki... Ja, razumem, da naj bi kohezijsko politiko in njene instrumente eh, pregledali kot eh, odbor za gospodarske zadeve. Vendar se želim spomniti in tudi spomniti želim kolegici, da govorimo o ključnih, enem od ključnih inštrumentov Evropske unije, katerih namen je, da eh, se zmanjšajo eh, razdalje, poveča razvoj in um, zaščitajo naši od teritorij. Eh, ne smemo nikoli eh, uporabljati teh inštrumentov kot eh, neko kazen za države članice, kajti glavni protagonisti so tukaj so regije in lokalne skupnosti, torej sama območja. To je sprva treba upoštevati in tudi, kar se tiče pogojevanja, izkušnje kažejo, da to ni izvedljivo, kad smo to poskušali, nihče ni uspel, niti komisija, niti parlament. In tudi tukaj bi rekel, da res eh, potrebujemo mm, nov premislek in na zadnje to eh, sporočam tudi s naši. Moje kolegice, imamo konkretne izkušnje z Grčijo, ki v teh letih ni uporabila sredstev za sofinanciranje, um, lahko bi um, to uporabila kot uh, velik inštrument za uh, gospodarsko obnovo. Torej, sofinanciranje ze strani držav članic je problematičen in ne izpostavljamo več te teme. Uh, oziroma izpostavljamo, da je to dodatek in ne nadomestilo za nacionalno financiranje. Premisliti moram, kako bomo postopoma sofinanciranje naredili uspešno, kajti če od držav članic regij in skupnost, lokalnih skupnosti zahtevamo, da obvezno povečajo svojo udeležbo, da lahko črpajo skupna sredstva, sami so potem zaradi pakta stabilnosti zelo omejene, potem bomo pravzaprav blokirali kohezijsko politiko na mesto, da bi povečali investicije. In e, to je vprašanje, o katerem smo že veliko krat razpravljali. Torej, kako e, postopoma omogočimo e, sofinanciranje e, in ga nekako olajšamo v luči pakta za stabilnost. Smo pa sicer odlično tudi v odboru za zakonodajne zadeve sodelovali z poročevalko. Hvala, gospod Ozok, dobi besedo v imenu EKR. Zahvalil bi se tudi Pervonš Beres, ker bo za nekaj minut prevzela predsedovanje. Jaz pa se bom kmalo vrnil. Gospod Ozok. hvala, gospod poročevalka, za vaš osnutek mnenja. Naša skupina novi uredbi pripisuje velik pomen. Komisija je to predlagala, predlagala je skupne določbe za sedem evropskih skladov. In eh, s tem naj bi upravljanje postalo lažje, mm, upravni organi bi tako lažje in hitreje ukrepali, določbe bi postale jasnejše ne podpiramo pa navezav na nove programe za podporo reform. Ena, dve, pet, šest, sedem. Te predloge sprememb smo vložili. Eh, ne poznamo pa točnih določb iz uredbe. In mislim, da tukaj prihaja do, do določenih eh, neskladij v določenih državah članicah eh, to predstavlja sporno točko. Radi bi tudi ukrepili eh, vlogo Evropskega parlamenta. Tretji in enajsti predlog spremembe govorita o tem. Eh, govorimo tudi o začasni ustavitvi obveznosti. Tega ne podpiramo, podpiramo pa tako imenovano odstopno klauzulo komisija lahko svetu predlaga, da ustavi obveznosti oziroma plačila, če pride do um, upravičene prošnje strani države članice. To mislimo, da je dober predlog. Pa še nekaj bi povedal o različni obravnavi obveznosti in plačil. Mislim, da je izvorni predlog komisije boljši. In mislim, da tukaj že lahko pridemo do kompromisa. Eh, Hvala. Ramon Tremosa v imenu liberalcev dobi besedo. Hvala. Vsakeč, ko govorimo o tem, kako se porablja denar v Uniji, eh, vedno povdarim, da je treba denar dobro porabiti. Veliko krat pride do slabe uporabe skladov. Nam se zdi dobro, da se zmanjšuje upravno breme za upravičence eh, po zaslugi te uredbe. Pozitivna je tudi eh, fleksibilnost in pa učinkovitost pri tej uredbi. Člen 174 eh, bi tudi moral biti omenjen. Evropska unija mora zagotavljati harmoniziran razvoj vseh regij in si prizadevati za um, izenačitev razvoja v regijah. In pozitivno je tudi to, da bo pogojevanje povezano z evropskim semestrom. Mi bi si želeli sicer več natančnosti pri tej povezavi, ne glede na to, da bo ta povezava poenostavljena. Uh, potem pri programiranju bo treba to vzeti v obzir in sicer od vsega začetka do izvajanja projektov in pa ocene. Na ta način lahko zagotovimo dobro izvajanje tako te uredbe, kot tudi projektov, ki bodo izšli iz tega. Eh, merci, Hvala. Nikogar ni od zelenih. Eh, besedo zdaj dobi Miguel Viegas iz skupine GUE. Bom, uh, relativamente a, a este relatório, nós temos uma, uma opinião geral que naturalmente não coincide necessariamente com a da relatora, mas as. Uh, Mi se v nekaterih pogledih strinjamo s poročevalko, um, smo pa tudi kritični, predvsem, ko gre za tematsko koncentracijo in za koncentracijo oziroma porazdelitev skladov. Ni francoskega tolmačenja oziroma mogoče mikrofon ni bil vklopljen. C'est bon, je... Eh, Naj nadaljujem. No, vsaj eh, nima veliko povedati. Tematska koncentracija in pa to, da se kohezijsko politiko poveže z evropskim semestrom, še posebej, ko gre za izvajanje um, priporočil po državah in pa programov reform, pa tudi makropogojevanje. To vse so določeni vidiki, ki omejujejo pristojnost držav članic, da izvajajo specifične ukrepe. Eh, Naprimer, ti ukrepi lahko zadevajo preseljevanje znotraj države, zapuščanje podeželja. Mislim, da bi države članice tukaj morale tudi imeti svojo vlogo mislim, da še lahko sklenemo kakšen kompromis. Mi bomo tudi vložili svoje predloge sprememb, tako da bo naše stališče v zvezi s temi vprašanji jasno. Eh, sicer pa sem precej negativen do eh, tega mnenja. Hvala. Želi še kdo spregovoriti na to temo? Ne. Dobro. Gospa Maletič, boste prosim zaključili s to razpravo. Hvala. Zahvalila bi se vsem poročevalcem v senci. Mislim, da se vsi strinjamo, da cilj ni kaznovati eh, lokalnih oblasti oziroma končnih upravičencev, ampak da se dosežejo cilji eh, kohezijske politike in zato smo predlagali makropogojevanje. In mislim, da bi morali biti previdni pri izvajanju različnih ukrepov, da ne bomo. Eh, povzročili več škode kot koristi. Gospoda Ozoka ni več tukaj, ampak eh, on je poudaril to, da ni dobro omenjati eh, programa za podporo reformam, zato ker tega zaenkrat še ni, ampak imamo pa uredbo, ki jo je predlagala komisija in mi smo že začeli razpravljati o tem predlogu. Mislim, da bi o tem morali govoriti kot o svežnju, zato ker se oba predloga dopolnjujeta. Gospod Özok je vprašal tudi o plačilih, zakaj smo iz predlogov sprememb izločili plačila. To smo naredili zato, ker cilj ni, da se blokira izvajanje kohezijske politike, ampak da se izboljša izvajanje priporočil po posameznih državah članicah. In zato je tudi bolje blokirati zaveze kot plačila. In plačila smo iz tega razloga črtali. Hvala. Naj spomnim še na časovnico. Za predloge sprememb je 9. oktober rok, sicer 9. oktober ob 12. potem 12. Eh, novembra bomo o njih razpravljali, v odboru pa bomo glasovali. 3. decembra, tudi odbor v regiji, oziroma odbor regiji bo glasoval o tem 3. decembra. Zdaj pa deveta točka. Mm, tukaj gre za zadevo iz odbora KONT, oziroma iz odbora AFKO, za ustavne zadeve, oprostite. E, besedo pa dobi naš e, pripravljalec mnenja za pet minut. um, ehm, diferencijacija ni nova. Razprave o tem potekajo že od 70-ih let naprej. Okrepile pa so se te razprave v 90-ih letih in eh, dobili smo eh, primer take diferencijacije eh, leta 1993, to je gospodarska in monetarna unija. Taka diferencijacija lahko predstavlja instrument za krepitev evropske integracije. Ampak uh, uh, samo izvajanje pa je zelo poenostavljeno. Diferencirana integracija je pogosto to obravnavana strani držav članic kot nekaj negativnega, kot da se ustvarjajo um, države članice prvega in drugega razreda v Evropski uniji. Je pa tukaj šlo za poglabljanje Evropske unije in za širitev Evropske unije, uh, Eh, ter hkrati za širjenje številnih politik v Evropski uniji. Tukaj gre za poročilo iz odbora AFKO, ki se osredotoča predvsem na to, kako organizirati diferencijacijo v evropskem okviru. Sem, sem vseeno skušal se osredotočiti na to, kako pomembno je zagotoviti podporo in spodbudo za države članice, eh, da se bodo odločale za opt-in, da bo to tisti model, ki um, diferencijacije, predvsem, ko gre za uh, gospodarski razvoj in pa za ustvarjanje konvergenc. Vsi se strinjamo, da uh, uh so se povečale odgovornosti institucij in da to zmanjšuje preglednost. Imamo tudi metodo skupnosti, ki predstavlja najboljšo metodo za delovanje Evropske unije. In mi moramo zagotoviti, da se bo ta metoda eh, dobro prilagodila novemu okolju. Cilj tukaj pa je ukrepitev vloge Evropskega parlamenta in pa nacionalnih parlamentov v okviru tega novega gospodarskega upravljanja. Treba je ukrepiti demokratično um, legitimnost. K temu prispeva tudi mehanizem za stabilnost in spoštovanje evropskih pogodb, pa tudi koordinacija je pomembna. Na Brexit moramo gledati kot na priložnost, da se bodo države eh, bolj odločale za opt-in kot opt-out. da bomo zagotovili potrebno porožnost za napredek, pri čemer bi pustili priprta vrata za države članice, ki so pripravljene in sposobne izpolnjevati potrebna merila. E, naj povdarim tudi to, da je pomembna konvergenca z eh, kohezijskimi in strukturnimi skladi ter naložbami Evropske investicijske banke. Pozdravljam programe, kot je program za podporo strukturnim reformam, ki naj bi državam članicam pomagal pri pridružitvi evrskemu območju in nadaljnim prilagoditvam znotraj EU. Eh, zahtevam pa tudi več proračunskih sredstev za te programe. Na koncu bi, vam, bi se vam rače zahvalil, dragi kolegi za vaše prispevke, za vaše komentarje in predloge sprememb. Hvala. Hvala, eh, gospod poročevalec. Tukaj ni zdaj vseh poročevalcev v senci. Ali boste vi, gospa Maletič, spregovorili v imenu ELS? Dobro, nadomestili boste Alana Lamasurija. Izvolite. Hvala. Kolega Lamasur je pripravil svoje točke in jaz jih bom prebrala. Ta osnutek mnenja vseboj številne zanimive točke, mehanizem za opt-in. S tem naj bi se razprava osredotočila bolj na eh, povezovanje v Evropski uniji, eh, bolj kot na odnose s tretjimi državami. Potem imamo odstavek o integraciji. vendar pa ta odstavek eh, o e SM ne sodi v eh, to mnenje. Potem mislim, da bi morale biti bolj podarjene politike, ki spodbujajo integracijo. Eh, vse mora biti dostopno vsem državam članicam. Tako da mislim, da tega, kar se omenja v zadnjem odstavku, ne bi bilo treba omenjati. Hvala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 Torej, pri tem medvladnem postopku je potrebno reči, da ta prispeva k znižanju transparentnosti, k zvišanju transparentnosti. Pri evrski skupini mislim, da je to jasno, namreč tam pogosto rečejo, ja, to in to mora narediti Grčija gospod Moskovici in Makron pa se potem odločita, da so ti pogoji za Grčijo čisto preveč eh, zahtevni. In potem vse skupaj propade. Po drugi strani govorimo o večjem nadzoru Evropskega parlamenta in to samo še okrepi centralizacijo. ESM je namreč sestavljen iz eh, sredstev držav članic, proračunskih sredstev držav članic in ne moremo tega kar tako poenotiti. Tudi nemški minister za gospodarstvo je to povedal v našem parlamentu. To, kar je predlaganega v drugem odstavku, pa je točno to, je centralizacija in dodatna birokratizacija, tudi če imamo tukaj demokratične varovalke. Torej gre pač samo za demokratični centralizem. Potem pa še peti odstavek, tukaj je govora o tem zlatem pravilu. Nekatere države članice, ki morda še razmišljajo o tem, ali naj sprejmejo določene integracijske ukrepe ali ne. Te države se potem eh, nekako, na te države se potem pritiska mislim, da to ni smiselna integracija, da se privlači države članice v investicijske projekte, ki morda za njih niso v dolgoročnem interesu. Tukaj ne gre za poročilo o integraciji, ampak gre za dokument o centralizaciji Evropske unije. Hvala. Merci, merci aussi d'avoir respecté vous. Hvala, hvala, ker ste spoštovali vaš čas za govor. Zdaj pa vabim gospod Live Virni, ki je pročavka v senci za liberalce, da spregovori. Hvala. Dragi gospod Fonzulika, dragi kolegi, pozdravljam ta osnutek mnenja. Je zelo um, strnjen in dobro opisuje način, uh, po katerem želimo naprej. Uh, metoda skupnosti je tista, ki bo opredelila našo skupno prihodnost v EU. Uh, medvladne strukture so včasih koristne, ampak so pa škodljive takrat, ko se uporabljajo za politike, ki eh, so najbolje oblikovane na ravni Evropske unije. Eh, torej, ko gre za probleme, za katere lahko odgovor zagotovi samo Evropska unija. Eh, veliko točk je tudi posledica deklaracije, ki je bila sprejeta. Mislim, da bi se morali bolj osredotočati na na uh, večje povezovanje, boljšo integracijo. Odgovornost je zelo pomembna. Integrirana Evropska unija uh, je pomembna. Institucionalizacija Evropskega mehanizma za stabilnost je sicer dobra ideja, ampak me spominja na en globlji problem, problem, ki se vleče že kar dolgo. Namreč, kako lahko institucionaliziramo nek organ, če ne sodelujejo res vse države članice pri njegovih politikah in njegovem financiranju. Eh, razumem, da ne morejo vsi biti člani od vsega začetka. Eh, pri določenem mehanizmu. Integracija nekaj časa traja, ampak eh, mislim, da bi države morale imeti jasne načrte, kdaj se bodo temu pridružile. Rada pa bi zaključila z naslednjo idejo. Diferencirana integracija, da, Evropa a la carte, pa ne. Hvala. Gospod Viegas, eh, želite spregovoriti v imenu skupine GUE? poročevalca v senci ni, želite vi besedo? Ne. E, torej, besedo spet dobi poročevalec. E, e, najlepše bi se zahvalil vsem kolegom, ki so spregovorili o tej temi. Res je, sodelovati moramo. Razumem vaša stališča in res je pomembno, da da se držimo vseh dogovorov v zvezi z gospodarsko in monetarno unijo, eh, torej da so udeležene vse države članice, takrat, ko bodo pripravljene eh, sprejeti vse ukrepe, da bodo lahko postale članice, članice evroobmočja in pa EMU. Situacija je težavna, ko poslušamo glasove iz osrednje in vzhodne Evrope, namreč, eh, da bi morali vse čas napredovati skupaj, da ne moremo ustvarjati Evrope dveh hitrosti. In da ne moremo Evropske unije deliti na Zahodno in Vzhodno Evropsko unijo pomembno je, da vse države, ki so za to zaprosile, postanejo v prihodnosti članice eh, ekonomske in monetarne unije. Torej, treba je pustiti vrata odprta za vse tiste države članice, ki si tega želijo. Istočasno pa je treba uh, upoštevati tudi, da se bo Evropska unija v prihodnje razširila, da bodo vstopale nove države članice. Potem imamo tudi eh, sistem opt-ina in opt-outa. Države, ki so se Evropske unije pridružile prej, so eh, prevzele številne izjeme, številne opt-oute za določene politike Evropske unije, ampak po mojem mnenju ne moremo tako nadaljevati. Eh, kot so povedali kolegi, ne moremo imeti Evrope a la carte, torej da bi si države izbrale samo tisto, kar jim ustreza, tisto, kar ne, eh, pa bi pustili ob strani. Ne morejo države vedno imeti samo koristi od Evropske unije. Končati moramo s sistemom opt-out in opt-in. moramo pa upoštevati trenutno situacijo in res ukiniti vse optaute. Hvala. Eh, merci, monsieur le rapporteur. Euh, alors, le délai de dépôt des amendements. Hvala. 9. oktober je rok za vlaganje predlogov sprememb ob 12. 12. oktobra pa bomo o njih govorili in potem tudi glasovali oziroma se popravila predsednica. 12. novembra bo to. Eh, glasovanje v Afku, pa ne vem, kasneje, pač po 12. novembru. Zdaj pa nadaljujemo po našem dnevnem redu, gre za harmonizacijo struktur, uh, ko gre za trošarine na alkohol in alkoholne pijače. Miguel Viegas pa je naš poročevalec v, za to poročilo. Devo ser muito brev, eu creio que isto é um, uma, uh, Najlepše hvala, zelo kratek bom. Gre za upravičeno pobudo, utemeljeno in o ukrepu, ki zadeva neko področje, v katerem gre za eh, različno uporabo zakonodaje pri alkoholu in alkoholnih pijačah v Evropski uniji. Torej, eh, z davčnega vidika je ta predlog samo po sebi umevnik, kajti želimo si uskladitev, eh, ko gre za naravni alkohol. In eh, to se seveda nanaša tudi na posredno alkoholne pijače gre za obdavčitev oziroma trošarine in upoštevanje interesov majhnih proizvajalcev, eh, ki jim ne želimo omejiti opravljanje dejavnosti to je pomembno za Evropo. Ta uh, dokument, ta dosje je zelo tehnične narave, ampak uh, zdi se mi, da je to potrebna in važna pobuda in v tem smislu sem pripravil osnutek. Uh, poročila, ki sem ga razdelil in o katerem sedaj razpravljamo. Torej, na voljo sem kolegicam in kolegam in z veseljem bom prisluhnil na tem področju. Um, alors, Herbert Dorfman v imenu ELS je prvi na vrsti. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, predsedujoča. Jaz lahko pritrdim poročevalcu, gre za zelo tehnično poročilo, ki govori o postopku prenovitve in tukaj želimo spremeniti razlike, ki obstajajo pri strukturah trošarin za alkohol. Veliko ne bi imel za dodati, imam nekaj pomislekov glede prvega člena. Namreč eh, tukaj je govora o tem, da je potrebno pri pivu izmeriti vse sestavine, tudi tiste, ki jih je potrebno, ki jih je možno dodati kasneje. Tukaj imamo naprimer Tukaj imamo naprimer sladkor, ki se ga dogaja in nisem čisto prepričan, kako bo to vplivalo na dejansko količino eh, odstotkov alkohola. Vprašanje pa je tudi, kako bomo preračunavali trošarine pri spletni prodaji alkoholnih pijač. V Evropski uniji ni mogoče preko spleta pošiljati alkoholne pijače iz ene države v drugo oziroma imamo tukaj zelo veliko birokratskih ovir za to. Majhni proizvajalci vin in pivov in piva za to takšnega spletnega pošiljanja ne omogočajo, ker je tukaj preveliko ovir. Pri prodaji vin imamo tukaj veliko naraščanje pošiljanja in prodaje preko spleta in prav zato je to problematično za male proizvajalce, ki čezmejno ne morejo prodajati svojega vina. pri spletni prodaji je seveda zelo pogosto, da je neka oseba fizično v drugi evropski državi in v tem primeru kupi veliko količino piva in vina, ga da v avtomobil in ga pelje nazaj v svojo državo. To ni problematično, ko gre za spletno prodajo, pa to postane velik problem. Komisijo zato povezivamo, da to oviro končno odpravi na tak način lahko eh, z novim predlogom, torej trošarine brez težav, preračunamo, zato da naši potrošniki ne bodo imeli težav pri nakupu alkoholnih pijač na spletu. No, lobby eh, piva se je zdaj mobiliziral, kot vidim. Ja, gospod Ludvikson pa dobi besedo v imenu socialistov in demokratov. Tak, hvala. No, Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Skupina socialistov in demokratov se strinja z poročevalcem gospodom Vegasom, torej podpiramo predlog komisije glede trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Direktiva pa pravzaprav skoraj ni spremenjena glede na nove tehnologije in spremembe na trgu. Torej ne sledim temu razvoju. Imamo različne eh, trošarine in različne eh, Eh, stopnjo obdavčitve v državnih članicah, zato prihaja do eh, izogibanja davkom in veliko udeležencev na trgu ima ogromno eh, dela z birokracijo. To seveda vpliva tudi na trgovanje med srednjimi in malimi podjetji. Govorimo o znišenih trošarinah za niži, male proizvajalce, ki ni bila dovolj izkoriščena in tudi nejasnost, ko gre za arome. Um, gladila in podobna, teža, podobne težave pri recimo računanju trošarine. Torej podpiramo komisijo in uh, predlog. Najlepša hvala. Um, merci, uh... Hvala. Kej Swinburne ni tukaj. Ramon Tremosa za liberalce pa je tukaj. Um, I am aware it's a simplified procedure imamo tukaj uh, poenostavljen postopek, um, tako kot si želi poročevalec in to tudi podpiramo. Vendar pa imamo nekaj uh, zahtev oziroma um, pomislekov uh, eh, glede malih uh, proizvajalcev naprimer eh, tistih, ki že sto let eh, proizvajajo eh, alkoholne pijače v družinskih podjetjih. Glavni spodbude za male proizvajalce je, da imajo enako možnost uporabe nižnih stopenj trošarin, ki naj bi veljale za vse alkohole, kot so pivo, vino in jabučni, jabučnik. Eh, to je posebej pomembno za družinska podjetja, eh, kjer se postavljena v različna eh, položaje v različnih državah glede na velike proizvajalce. Te ti mali proizvajalci si želijo, da bi bili bolj uh, zahtevni glede davčnih preferenc uh, za njih kot za majhne proizvajalce jabočnika. Um, eh, in to torej ne bi veljalo za vse države. Najlepše hvala. Uh, merci pour les vergnats. Hvala. Iz skupine zelenih ni nikogar. Zanima me, kdo podpira predlog poročevalca, da se odločimo za ponostavljen zakonodajni postopek, torej brez predlogov sprememb. Ali se lahko o tem predlogu strinjate? Gre pa za predlog poročevalca na podlagi predloga komisije. Nihče temu ne ugovarja. Dobro tako da bomo res eh, postopali po poenostavljenem postopku. Torej, šli bomo po pravilu 51. Kako se že temu reče? Lahko bomo potem programirali to poročilo in ga obravnavali neposredno na plenarnem zasedanju. Želi še kdo besedo? Želite še karkoli izpostaviti? Ne, potem pa vam želim zelo lep večer tukaj v Štrasburu.